Eh, bonjour à tous les membres. Nous devons commencer parce que... Pozdravljeni, kolegice in kolegi. Mislim, da je čas, da začnemo. Z nami je zelo pomemben gost in ne smemo si privoščiti, da bi nas predolgo čakal. Kakor veste, je marca letos Maroko začel izvajati ustavni pregled, ki ga vodi svetovalni odbor za ustavni pregled. Posvetovanja so potekala številnimi organizacijami mladih, političnimi strankami, znanstvenimi organizacijami, sindikati in tako naprej. Vložili so predlog za pregled kralj je to sprejel 7. junija. Predlog je potem bil posredovan članom institucij in s tem tudi predložen mednarodnemu pregledu. V okviru ustavne reforme ima ta premije in parlament več pristojnosti, vseeno pa kralj ohranja mesto vodja države, vrhovnega poveljnika oboroženih sil ter poglavarja ljudi. Vendar nova ustava vključuje številne novosti, vključno z neodvisnostjo sodstva, ločen, ločitvijo vej oblasti, izvedbeno sodno ter zakonodajno. In še nekaj. Želijo se tudi približati našim urednotam, zato je v to vključena tudi enakost med moškimi in ženskami. V govoru prejšnji teden je kralj napovedal, da podpira predlog. Citiram, po njegovem mnenju je to stebr za ustavno parlamentarno, demokratično monarhijo. Kakor smo storili tudi sami, je on povdaril, kako pomembna je ločitev pristojnosti, ločitev veje oblasti, zato da lahko družba deluje na demokratičen način. Prav tako je razpisal referendum, ki bo potekal julija. Pregled je podprla večina političnih strank, vendar gibanje 20. februarja je povdarilo, da reforme, kakršne so trenutno, niso dovolj. Napovedali so, da bodo protestirali proti tem reformam v nedeljo. Na podlagi tega lahko sedaj z velikim veseljem pozdravim med nami maroško delegacijo vodijo Dris Lažgar, je moroški minister za odnose s parlamentom. V delegaciji ga spremljajo predstavniki političnih strank ter civilne družbe. Slišali jih bomo potem, ko bo spregovoril gospod minister. Paša ekscelenca. Nova ustava zahteva nove pristojnosti pobude za spremembe ustave, pristojnost tudi za odobritev amnestij in vzpostavitev različnih odborov. Zelo nas zanima, kaj menite vi o osnutku nove ustave. Zanima nas tudi, kakšna so vaša pričakovanja, kako bodo stvari potekale, kaj ti moraš kot družbo čakajo spremembe Zanima pa me tudi vaše mnenje o odnosih z Evropsko unijo. Z velikim veseljem vam bomo prisluhnili. Upam, da boste svoje besede lahko strnili v deset minut. Imeli bomo konsekutivno tolmačenje, zato moramo biti nekoliko prožni pri oceni vašega časa. Izvolite, beseda je vaša. Šukran Sidra Is. Merci, Monsieur le Président. Hvala lepa. Hvala tudi gospodu Pancerju za njegovo vabilo. Zahvaljujem se tudi poslankam in poslancem ter predsedniku odbora. Ma. لأنه سبق لي أن حضرت منذ أربع سنوات أمام هذه اللجنة. J'ai de nouveau l'honneur de euh, venir. Še enkrat veliko čast mi je, da lahko spregovorim v odboru. Pravzaprav sem pred štirimi leti že bil na seji vašega odbora.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 tudi na področju pravic žensk in človekovih pravic nasploh. Naša država je izvedla tudi obsežne socialne in gospodarske reforme. Vi ste naš strateški partner pri vsem tem. Demokratija. Eh, Danes smo partnerji eh, sveta Evrope in arabski svet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 v arabskem svetu. Vsak teden že več let potekajo spremembe v Maroku, imamo proteste naprimer vsak dan. Maroko že od časa razglasitve neodvisnosti živi v konfliktu. Nekateri so bili mnenja, da je treba najprej zgraditi državo, torej upravo in vojsko. Drugi pa so bili mnenja, da je treba najprej zagotoviti demokracijo in šele potem izoblikovati državo. Zaradi tega se je razvil velik spor. Vse skupaj je imelo resne posledice za našo državo. Bilo je veliko aretacij. V Maroku ta leta štejemo med težka in zahtevna leta. Uh, récemment, cette situation a été nedavno nam je uspelo doseči napredek. Vse skupaj zahvaljujoč delu odbora za pravico in spravo. كل هذا الصراع الذي عشناه ورغم ذلك كان النضال يحافظ على وجود المعارضة. Dans le monde arabe, ces conflits ont mené. Au arabe, c'est svetu je ta konflikt vodil do tega, da je bila opozicija zatrta, čeprav Maroko spoštuje raznolikost. To je bil torej kontekst, v katerem je njegovo veličanstvo podalo govor droit à un dialogue euh, national. Dan govor je omogočil obsežen nacionalni dialog. V ta dialog so vključene vse stranke, vsi sindikati in vsi predstavniki civilne družbe. Fihetab 17. junija. In la fin de ce uh, dialog a donné naissance. rezultat dialoga je bil nov osnutek ustave, ki ga je njegovo veličanstvo predstavilo 17. junija. Glavne značilnosti tega osnutka so naslednje. Gre za ustavo za državne institucije. gre za novo porazdelitev pristojnosti. Gre za to, da postavljamo temelje države. To pomeni tudi priznanje raznolike identitete Maroka. Arabi, Berberi, Asuniti, in ljudje. Gre za staro sredozemsko zamisel o Andaluziji. Tudi jezik berberov je postal drugi uradni jezik ob arabščini. V bistvu gre za listino temeljnih pravic in svoboščin za naše državljane, ki temelji na univerzalni deklaraciji človekovih pravic. Zagotavlja tudi več enakosti med moškimi in ženskami. C'est la souveraineté nationale et la gre za nacionalno suverenost. V okviru katere ima največ veljavnosti ustava. Največjo vrednost ima torej ustava, ki ima prednost pred vsemi tremi vejami oblastmi. gre za ločitev pristojnosti, ločitev vej oblasti. Zagotovili pa smo demokratično, socialno, parlamentarno monarhijo v tem kontekstu. Svetost kralja kot posameznika ni več omenjena. Religijo. Vodalla še vedno pa ohranja pristojnosti na področju vere. Zakonodaja ostaja v pristojnosti parlamenta in to v izključni pristojnosti. Vlada odraža sestavo izvoljenega parlamenta in predsednik parlamenta bo član stranke, ki je zmagala na volitvah in ga ne bo imenoval kralj. Vlada ima pristojnosti na področju izobraževanja in izvrševanja določa politike nadzirati pa mora tudi vse upravne institucije. Zagotovili smo močan parlament. Z več pristojnostmi, ne samo zakonodajne pristojnosti, ampak tudi pristojnosti nadzora vlade in presojanja vseh javnih politik. okrepiti želimo opozicijo in jim omogočiti, da bodo v parlamentu prav tako imeli besedo. Sodstvo prav tako predstavlja ločeno veje oblasti in skrbelo bo, da bodo pravice državljanov spoštovane. tako smo zagotovili temeljne, temeljna jamstva neodvisnosti sodstva. Ustanovili smo tudi ustavno sodišče, ki bo zagotavljalo spoštovanje ustave in izvajanje ustave kaj je torej novega v tem osnutku ustave? Gre za participativno demokracijo. Participativna demokracija pomeni, da imajo državljani pravico, da uložijo peticije, pa tudi osnutke zakonov. Ustava priznava pomen in ulogo civilne družbe, ulogo sindikatov, ulogo medijev, status medijev in tudi njihovo vlogo pri spodbujanju demokracije in človekovih pravic. V na področju izobraževanja, medijev, mladih in kulture bomo zagotovili nova področja za participativno demokracijo. tudi regionalizacija z naprednimi lokalnimi in regionalnimi volitvami. To so nova načela, ki so del dobrega upravljanja in dobrega vladanja. To so temelji ustavne monarhije. politične reforme v smislu zakonov, volilnega zakonika in političnih strank ter medijev. To smo prav tako uvedli. Vsi ti zakoni so omenjeni v osnutku ustave, to je 26 okvirnih zakonov in 40 drugih zakonov. Ti zakoni bodo predmet političnih reform.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 Z veseljem bom odgovoril na vaša morebitna vprašanja. To velja za me, kot tudi za člane moje delegacije. Gospod Mohamed Aužal je generalni sekretar. In tudi gospod Andrija Sieni je z nami, ki je predsednik Sveta za človekove pravice. Interesante in su intervento. Hvala lepa, gospod minister. Mislim, da so bile vaše besede zelo zanimive. Začeli bomo s gospodom Salafranko, ki je koordinator skupine EPP. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljeni, gospod minister. In hvala lepa, da ste se oglasili v odboru za zunanje zadeve. Najprej vam želim zastaviti splošnejše vprašanje. Kakšna je vaša ocena sredozemske politike Evropske unije? v regiji sedaj vlada stabilnost in demokracija. Zanima me, kakšen vtis imate o okrepljeni in obnovljeni sosedski in sredozemski politiki, ki jo sedaj izvaja Evropska služba za zunanje delovanje. Ob enem pa lahko povem, da se strinjam z osnutkom ustave, o kateri boste glasovali v začetku julija. Kralj ne bo več sveta oseba, ampak dragocena. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o dogodkih, ki se odvijajo v vaših sosednjih državah. Pred štirimi leti ste rekli, da ste bili tukaj, spremljali so vas predstavniki sosednjih držav in tudi Palestine. Kakšno je vaše mnenje o dogodkih v Tuniziji, Libiji, v Egiptu, pa tudi v drugih državah? zanima me, kakšen vpliv bo to imelo na integracijo Arabsko-Magrebske unije. Želim vam zastaviti še vprašanje o členu 41. Ali ta člen zagotavlja možnost svobode vesti, je to dobesedno ali samo nakazano. Lahko ljudje spremenijo vero. Zanima me, kakšna gibanja v vaši državi so proti reformi ustave. Mladi so v gibanju 20. februarja, imamo tudi demokratično gibanje. Zanima me, kakšno je stanje na tem področju. Gospod predsednik, na koncu me zanima, ali 90. člen volilnega zakonika omogoča izvajanje kampanje proti ustavni reformi. Hvala lepa. Hvala, gospod Salafranka. Trenutno imamo na voljo precej časa, zato boste lahko vsi, ki ste zaprosili za besedo, besedo tudi dobili. Nekaj želim dodati. Gospod minister se je strinjal, da lahko člani delegacije odgovorijo na specifične vprašanja, ki so bolj namenjena njim. Gospa Nate, ki je poročevalka o sodelovanju Maroka v programi skupnosti, je pa tudi koordinatorka za skupino liberalcev. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod minister. Člani maroške delegacije najprej vas želim pozdraviti v Evropskem parlamentu. Izraziti želim tudi zadovoljstvo, kaj ti prebrala sem kopijo govora njegovega veličanstva. Kakor veleposlanik ve, je Maroko država ki jo sama in moj mož zelo dobro poznava. Prvič sva bila tam pred več kot 40 leti, gospod minister. Veliko spremembam sva bila priča, večina jih je bila pozitivnih, tudi sprememba oziroma predlagana sprememba ustave spada v to kategorijo. Mislim, da ste zagotovili korake naprej, o katerih lahko drugi, druge arabske države samo sanjajo. Mislim, da je napredek bil res občuten. Drži, da vsa pričakovanja niso bila izpolnjena, še posebej niso bila pred, izpolnjena pričakovanja voditeljev gibanja 20. februarja. Vsekakor pa ste dosegli veliko. Pomisleki ostajajo. Zato jih želim omeniti in slišati vaše odgovore na to. Najpomembnejši pomislek je seveda še vedno pred nami, namreč izvajanje teh predlogov. Naprimer, v osnutku ustave je zapisano, da je poslancem prepovedano prestopiti strankarske meje v času mandata. To je zelo zanimivo še posebej, če upoštevamo, kako se lahko politika spremeni. Če si ogledamo spremembe v preteklih petih letih, lahko vidimo, da nastajajo nove stranke, zadeve se spreminjajo in razvijajo. Nikogar ne želim tukaj užaliti, to sploh ni moj namen, ampak če bi želeli privabiti ljudi iz drugih političnih strank, bi v skladu s to ustavo, bilo to nemogoče. S tem problemom se ne ukvarja samo Maroko, to se dogaja tudi v moje državi in tudi v državi predsednika, zato je treba biti pri teh vprašanjih previden. Drugič, če želimo zagotoviti trajnostno demokracijo v Maroku, mislim, da bomo morali poskrbeti za to, da bodo različne politične stranke in še enkrat se opravičujem za odkrito srčnost, politične stranke si bodo morale bolj prisedevati za to, da bodo maročane vseh starosti in obeh spolov prepričali, da se registrirajo kot voljivci, tako državljani v mestu, kot tudi na podeželju. Udeleživati se morajo v volitvah. Na zadnjih volitvah je bila udeležba zelo, zelo nizka. To bi lahko ogrozilo trajnost Maroške demokracije. Še nekaj, gospod predsednik, in še tretji in končni pomislek. Osnutek na srečo ščiti svobodo izražanja in svobodo tiska, ampak v preteklih mesecih smo slišali, da potekajo postopki, sodni postopki proti novinarjem ali urednikom. Zdi se, da je to v nasprotju z novimi načeli. Kakšno je vaše mnenje o tem? Hvala lepa za vaše potrpljenje in hvala, da ste mi prisluhnili. Hvala lepa. Besedo ima gospod Janec, ki je predsednik konference predsednikov delegacij. Hvala lepa, hvala lepa gospod predsednik, hvala gospod minister in hvala delegaciji iz Maroka, ki je danes z nami. prihajam iz Andaluzije, sem španec, zato čutim tesno povezavo z Marokom, ne samo v geografskem smislu, ampak tudi v kulturnem smislu in v duševnem smislu. Mislim, da Maroko precej dobro poznam, zato poznam tudi dogodke v Maroku. Zdi se mi, da mi je vse skupaj zelo blizu srca. Zato sem zelo zadovoljen s procesom, ki ga je začel kralj, postopek ustavnih in političnih reform v državi. Sprememba Maroka. Maroko je sedaj na poti, da bo postal parlamentarna in ustavna monarhija ter demokracija. Mislim, da se država pomika v pravo smer, prav gotovo lahko računate na našo podporo. Ne vem, ali bo to potrebno, ampak Maroko bo moral sam za to poskrbeti v veliki meri, to bodo maročani sami in maroške institucije. Če nadaljujem tam, kjer je končala gospa Neitz, mislim, da je ena najpomembnejših pravic svoboda izražanja in svoboda tiska. To je ključnega pomena za demokracijo. Vem pa, da je v Maroku ta zamisel v zadnjih letih bila nekoliko kontroverzna. Določeni novinarji in uredniki so bili zaprti ali pa so v izgnanstvu. Morda bi gospod minister lahko povedal kaj več o tem delu reform. In še nekaj, kar je zelo občutljivo za Maroko, to je vprašanje Zahodne Sahare. Maroko trdi, da je to del maroškega ozemlja, Združeni narodi pa menijo, da je to ozemlje, ki še ni popolnoma dekolonizirano. Morda bi lahko kaj več povedali o tem. Demokratične reforme, polno demokracijo bomo zagotovili le, če bo dosežen napredek tudi v zvezi s to občutljivo temo. Gospod minister, to so moje pomisleki, moje vprašanja in hvala lepa še enkrat, da ste danes z nami. Hvala lepa, gospod Janec, gospod Preda. Euh, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod minister, gospod veleposlanik. Hvala lepa za vaš uvodni nagovor, gospod minister. Kraljev govor o osnutku ustave je bil zelo zanimiv. To je nekaj, na kar že zelo dolgo čakamo. Kot član skupne parlamentarne delegacije sem nedavno obiskal Maroko in takrat smo o tem govorili. Veliko zanimanja vlada za to tako v Maroku, kot tudi zunaj Maroka. Mislim, da je to pomemben korak na poti k demokratizaciji te države. Gre za postopek demokratizacije, ki je bil ljudem v Maroku obljubljen že pred arabsko pomladjo. Zelo pomembno je, da Te spremembe sedaj potekajo, kajti to dokazuje, da so mirne politične spremembe v arabskem svetu dejansko mogoče. Proces kot tak lahko služi kot zelo dober zgled v regiji. Še posebej, če to primerjamo s spremembami v drugih delih arabskega sveta. Seveda, sedaj ne bom mogel izvesti popolne analize predlaganih sprememb in seveda je ustava sedaj mnogo bolj vse obsegajoča zadeva 150 členov, trenutna ustava pa naprimer samo 108. Vseeno pa želim na določene stvari opozoriti. Najprej želim povedati, da se mi zdi, da je to zelo dober signal, namreč da kralj uvaja doslej nepoznan političen sistem. V preambuli je omenjena krepitev sodelovanja in partnerskih odnosov ter trgovinskih odnosov z državami v sredozemlju. Mislim, da je to precej edinstveno, če si ogledamo druge ustave v tej regiji. To še enkrat kaže, da je Evropa, kar zadeva Maroko, zelo pomembna. Prav tako pozdravljam dejstvo, da so v ustavo vključene številne določbe v zvezi s temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami. To odraža in ustreza standardom Evropske skupnosti, to je zelo dobrodošel znak, vsekakor pa pozdravljam tudi dejstvo, da bo institucionalizirana konvencijo o človekovih pravicah. V Maroku smo se srečali s predstavniki nacionalnega sveta za človekove pravice v Maroku in mislim, da je ustava sestavljena zelo dobro. Pozdravljam tudi določbe o enakosti med spoloma, kako tudi vzpostavitev organa za spodbujanje enakosti. To je zelo pomembna točka. ne želim se spuščati v kontroverzne probleme iz preteklosti v zvezi s profilom režima in tako naprej. Določeni komentatorji so dejali, da čeprav imate vse let volitve, še vedno ne govorimo o demokraciji. Drugi kritizirajo trenutno ustavo, želijo si, da bi kralja popolnoma odstranili iz politične scene. Vseeno bodo veje oblasti ločene, mesto ministrskega predsednika bo vedno bolj pomembno, prav tako bodo sodišča neodvisna in to bi lahko izpolnilo pričakovanja o neodvisnosti sodne veje. S kolego Atnunom sva sodelovala, zato želim povedati, da se tudi sodelovanje na regionalni ravni izboljšuje, tudi na ustavni ravni vemo, kako pomembna je ta točka. Če sklenem. Tri zelo kratka vprašanja, če smem, gospod minister. Najprej, kar zadeva razpravo. V svoji predstavitvi ste omenili dejstvo, da kralj. Povdarja pomen razprave, ki že poteka, ampak pred referendumom je še nekaj časa. Kako pričakujete, da se bo razprava o osnutku ustave nadaljevala? Kajti zaenkrat razprava ne poteka oziroma ni potekala na podlagi dejstev, kajti dejstev ni bilo, sedaj pa dejstva so. Kaj se bo zgodilo? Drugič. Volilna udeležba. Kolegica je omenila, da je volilna udeležba bila na zadnjih volitvah zaskrbljujoči nizkan. Zanima me, ali menite, da bo s temi predlaganimi spremembami sedaj volilna udeležba večja, kajti legitimnost je zelo pomembna. Mislim, da nihče ne pričakuje, da referendum ne bi uspel, ampak vprašanje je, kakšni bodo odstotki. In še nekaj. Opozicija. Gibanje 20. februarja nadaljuje z protesti. Protestov niso prekinili. Zanima me, ali si lahko predstavljate, da bi vključili ideje tega gibanja ali vsaj dele tega mnenja. Hvala. Hvala lepa, gospod Preda. Gospa Jegle. Hvala lepa gospod predsednik, gospod minister. Imeli bi vprašanje, ki gre v posem drugi smeri. Ampak danes imam možnost postavljati vprašanja in zato bi to vprašala, ker se mi zdi pomembno. Najprej bi se opravičila, ker sem prišla na srečanje nekoliko pozna. Na evropski ravni sedaj eh, razpravljamo o trgovinskem sporazumu z Marokom. In v naslednjih dneh bomo morali izdelati stališče v zvezi s tem, in parlament bo moral zavrniti ali pa odobriti ta trgovinski sporazum. In sedaj vidim, da ste storili zelo pomembne občudovanja vredne korake v vaši državi in sicer uvajate pozitivne spremembe. Tema Zahodne Sahare je bila že omenjena, tudi to je tema v trgovinskem sporazumu. Moje vprašanje je sledeče. Ali je prav, da hitro dokončamo ta pogajanja in da sporazum zavrnemo ali odobrimo, ali bi bilo v večjo pomoč, da bi glede na spremenjene politične razmere pri eni ali drugi točki rekli, da bi morali uvesti dodatne pogajanja glede na to, da je sedaj uh, možno, da pridobimo položaj, ki bo dober za obe strani, torej da bodo delodajalci ljudi v Maroku, v, v Tunizi dejansko imeli kaj od tega trgovinskega sporazuma. Kajti to bi pomenilo, da se bo uh, v državo stekalo več denarja. Torej, prosim vas za vaše stališče v zvezi s tem. Hvala lepa. Eh, vorrei dare la parola <clears throat> anche a. Najprej bi dal besedo trem ljudem, ki so zelo pomembni, ki predstavljajo nekoliko različna stališča od vlade, kajti v dveh primerjih predstavljata to opozicijske stranke. Gospa Lasetandi poslanka in predstavnica stranke za pravičnost in razvoj. Gospod Eldua pa je generalni sekretar stranke nacionalne enotnosti in neodvisnosti. Sedaj postavitve dobile besedo in prosim vaju, da se umijita na pet minut. Gospod Daudi. Hvala lepa, gospa Predsedujoča, zahvaljujem se vsem tistim, ki ste že spregovorili in tudi vsem drugim. Hvala lepa za prijazne besede o Maroku in pa hvala lepa za spodbudne besede. Ne povem, da uh, je časovanje oboje stransko. Številni maročani so študirali v Evropi in govorijo evropske jezike. Pravzaprav smo priča nekakšni poroki med Marokom in Evropo. Zelo sem vesel, da sem tu in poskušal bom odgovoriti na številno vprašanje, ki ste jih zastavili. Naj pa pojasnim, da ko govorite o maroški ustavi, je povsem jasno, da bo to, kar bomo povedali, morda povsem samoumevno za vas, ni pa to samoumevno za nas kajti ta ustava je tako zelo različna od ustave, ki smo jo imeli do sedaj. Govorimo o revoluciji, kajti podpisali smo sporazum in eh, dosegli smo velik napredek eh, za Evropo. In sedaj prehajamo v bolj razvito fazo demokracije. In sedaj smo bližje Evropi in se ji moramo še približati. Kar se tiče prostotrgovinskega sporazuma. Vse stranke v parlamentu so to podprle. Ko, spor, ko pa govorimo o, sporazumu, o trgovinskem sporazumu za, uh, zed, za zete, a moram povedati, da moja stranka ni podprla tega sporazuma. Gotovo razumete, zakaj. Torej, Evropa je naš strateški partner. Prihajam iz stranke Babab in. Zelo odkrito bom govoril z vami. Vedno sem zelo odkrit. Torej, vpliv dogodkov v arabskem, v arabskem svetu na Maroko bi bil katastrofalen, če ne bi bili mi sami upleteni v postopek demokratizacije skupaj z Evropo. Kajti Evropa sama ne pomaga diktatorjem. Diktatorji v tem delu sveta niso zaslužili pomoči, ampak Maroko je uspelo izogniti se tej usodi. Želimo nadaljevati z našim napredkom, želimo postati vzor, kajti mislim, da smo bili mi tisti dobri v arabskih razredih in s tem želimo nadaljevati. Seveda nimamo ustave kot Španija, ampak kot sem dejal novinarjem, smo Španija arabskega sveta. Torej, dejstvo je, da dosegamo napredek. Smo na začetku. Maroko je na začetku postopka, ko ločujemo verske in pa državniške zadeve. To pomeni, da ne bo več verske interpretacije zakonodaje v prihodnosti ne želimo, da bi bila vojska veja verstva. In sedaj smo na začetku tega ločevanja. Ministerski predsednik je odgovoren ljudem. Olada ni več odgovorna kralju. Olada je izključno odgovorna parlamentu. To pomeni popolno spremembo v naših očeh. Radi pa bi šli še naprej. Nekoliko smo odlašali. Dejali smo, da moramo reči, da je to muslimanska država. Toda, če želite, da je verstvo monopol v rokah kralja, potem morate imeti muslimansko državo. Če pa želite sekularno državo, potem si lahko vsak interpretira islam in svojim kolegom sem dejal. Če bomo pustili, da ljudje govorijo o verstvu sami, potem bomo dobili več glasov ali manj, ampak rekli smo ne, islam mora biti rezerviran za kralje. Politične stranke pa se morajo pogovarjati o političnih in gospodarskih zadevah in to je bistvenega pomena. Sicer bo boj med političnimi strankami glede islama še večji. Sedaj pa je to področje rezervirano kralju in islamska stranka je to v Maroku podprla, kajti dejstvo je, da se želimo približati Evropi. In kar želimo je to, da nas pri tem spremljate. Kajti? Demokracija je tudi gospodarska demokracija. Kajti, če smo priča revščini, potem je to hrana za ideologije. Maroko mora pospešiti svojo gospodarsko rast. Re, nekdo od vas je omenil, da bi pospešili trgovinski sporazum. Sam sem gospodarstvenik in menim, da bi se tem sporazumom zelo podprli Maroko in naše gospodarstvo. To bi pomenilo, da bi dali spodbudo majhnim kmetom in pa da bi podprli kmetijske trge, ki so pred vašimi durmi in obratno. Želimo tudi kmetijski sporazum. Želimo, da naš španski kolega razume tudi to, da želi Maroko delati za Evropo. Spominjate se Španije iz leta 1991 in če si pogledamo modernizacijo od tistega trenutka do sedaj, kajti pred tem obdobjem so bile spremembe velike. Španija in Portugalska sta sedaj vključeni v Evropsko unijo, torej Mi si želimo miru na sredozemlju in Maroko je dejansko dosegel velik napredek. Želim, da nas razumete in da nas podprete. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Daudi. Sedaj pa gospod Mohamed Aužur, ki je namestnik generalnega sekretarja stranke nacionalne enotnosti. Če bi se omejili na pet minut, bi vam bili zelo hvaležni, gospod. Izvolite. Hvala.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 orisali politično prepričanje. Namreč, da je Maroko sredi historičnih sprememb, sredi revolucionarnega prehoda. Srečen sem bil, oziroma imel sem srečo, da sem bil borec za humanitarne zadeve in pa član parlamenta, bil sem minister rotirajoče vlade, in pa bil sem tudi prostovoljni aktivist tekom te revolucije. Dosegli smo velik napredek, pa vendarle še vedno poskušamo pripričati mlade ljudi, da bi dejansko verjeli v politični proces. Mladi v Maroku ne razumejo vpliva volitev. Kajti dobili so občutek, da kralj stori vse. Torej, zakaj sploh politika, zakaj eh, bi volili, zakaj bi se sploh vključevali v postopke, tako menijo mladi. In nova reforma prinaša odgovore na to vprašanje. Nova reforma nam bo pomagala prepričati mlade, da če bodo odšli na volišča in če se bodo udeleževali političnega življenja, bodo postali motor sprememb in prispevali k temu, da bodo vplivali na politike in pa na izbire ministerskega predsednika. Mislim, da je zaradi tega izjemno pomembno, da se osredotočamo na prehode, ki so deli te ustavne spremembe. Tukaj gre za spremembo eh, izvršbene pomoči, uh, oblasti. In mislim, da je to sporočilo za mlade. Ti morajo razumeti, da se morajo vključiti v politične postopke. Slogani za ulic pričajo o tem, da si ljudje želijo odpraviti korupcijo in da se poskušajo mladi znebiti politikov, ki so jih imeli dovolj. Torej, priča smo zelo pomembnemu trenutku in zato moramo pozdraviti ukrepanje kralja, ki je podporil reforme v Maroko. Kar se tiče Zahodne Sahare, dejal bi, da je Maroko dejansko zelo odprt temu vprašanju. Želimo si politične rešitve. Naj še enkrat poudarim a, pobudo Maroka za položaj, kjer bi vsi pridobili nekaj kar, in da želimo spoštovati in upoštevati naše alžirske brate. In a, želimo nameniti tudi veliko avtonomije temu področju. To bi bil nov status, ki pa bi bil zabeležen tudi v ustavnem okviru. In to bi tudi zagotovilo, da bi ta avtonomija imela pravne in ustavne temelje in z svojimi prizadevanji še nadaljujemo. Ampak nažalost na drugi strani, na alžirski strani, ni opaziti enake politične volje, enake pripravljenosti za to, da bi dosegli pozitivni izid za ta izjemno pomemben postopek ki teče pod okriljem Združenih narodov. To je priložnost za nas, to je tudi priložnost za regijo. In arabska pomlad je resnična in pa Magreb mora postati demokratična regija, to mora postati področje, kjer državljani lahko govorijo, kjer so državljani svobodni. In upam, da bo ta maroška volja naletela na odprta ušesa tudi na drugi strani meje. Upamo, da bomo doživeli tudi demokratično Alžirijo in pa demokratični Maroko in pa arabski Magreb, ki nudi pravilne odgovore. To je priložnost oziroma to je predlog Maroka, da bi namenili tej regiji avtonomijo, ostala pa bi ta regija še vedno pod uh, eh, soverenostjo Maroka. Zelo sem vesel, da ustava vključuje tudi enake možnosti za moške in ženske in da eh, usklajuje svoboščene in pravice za mednarodnimi standardi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Sedaj pa bom dal besedo gospodu Drisu Lamadzanju, ki je predsednik Sveta za človekove pravice v Maroku. Hvala lepa, gospod eh, Predsednik, hvala lepa poslanke in poslanci, hvala lepa za današnjo razpravo. Imam pet poglavitnih pripomb. Prvič. Rad bi se osredotočil na razpravo o ustavi in pa na pripravo a, za a, referendum. dostop eh, do eh, televizijskih eh, programov oziroma do možnosti predstavitve na televiziji je bila dana. Euh, Cela varsta voditeljev eh, gibanja so, zauzi, je zauzela stališče. Dovolite nekaj pripomb. To je za nas merilo pluralizma. Ne more biti tako, da večina ljudi reče, da se o tem ne moramo pogovarjati. Naj spomnim še na nekaj, gospod predsednik. Bil sem član posvetovalnega odbora Eh, ki se je ukvarjal z osnutkom ustave. Eh, to so potem politične stranke še nekoliko spremenile, ampak naj vas spomnim na to, da je ta da smo imeli 125 memorandumov. In če si pogledamo sedaj politične stranke in pa druge skupine, potem vidimo, da je bilo veliko eh, nevladnih organizacij. Dejstvo je, da potrebujemo a, eh, civilno družbo in te družbe ne smemo narobe razumeti, kajti ni tako, da so samo predstavniki teh gibanj, predstavniki civilne družbe. Mislim, da moramo izvesti referendum za razliko od gibanja 21. februar in razpravljati moramo o aktualnih točkah. Natančno moramo povedati, katere točke imamo v mislih. In osnutek ustave odpira vrata revizije ustave. Ustavo lahko spremenimo in lahko se tudi predstavljamo, da eh, bi se to zgodilo. Zato pa moramo izbrati demokratični pluralistični forum. In pa obstajati mora tudi svoboda vesti. Novi osnutek predvideva svobodno izražanje veroizpovedi in predvideva tudi svobodo vesti. Ampak kot je pri vseh ustavah, moramo vse skupaj vzeti v celoti. Svoboda vesti je vključena v ustavo in načelo nediskriminacije iz katerega koli razlega. Iz katerega koli razloga je tudi v, vključen v ustavo. In če pride do uh, razlik oziroma da nasproti med uh, mednarodnim sodiščem in pa med, med, med nacionalnim pravom, potem uh, je določeno tudi, kdo ima uh, prioriteto, kdo ima prednost. In dovolite še zadnjo pripombo. Gospod minister je govoril tudi o posebnosti političnega procesa v Maroku. Do arabske pomladi je bil Maroko v tej regiji izoliran. Ta arabska pomlad nam odpira možnost, da dobimo zaveznike v tej regiji in to je velika prednost. Poleg maroških reform Lahko bi se pogovarjali o tem, kako eh, daleč bodo šle. Ampak danes je tako, da s posameznimi gibanji ob tem moram reči, da upamo, da bomo našli mirne rešitve. Imamo pri nas eh, mnogo bolj eh, ugodni položaj kot v preteklosti ministro fino alle 16.30 e, e oltre se non riesce a stare. Gospod minister, sedaj je beseda vaša. Sedaj imate možnost, da odgovorite na vprašanje. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Les interventions de mes amis. Eh, moji prijatelji so povedali že zelo veliko in nimam več mnogo uh, za dodati. Toda, vendarle bi rad v odgovor omenil nekaj točk. Kar se tiče sporazuma in pa Zahodne Sahare. ne vemo za noben sporazum, ki bi pokrival Zahodno Saharo. Sporazum, ki, sporazumi, ki nas zavezujejo k Evropi, upoštevajo interese Evrope in Maroka. Vprašanje Zahodne Sahare je nekaj, eh, s čimer se mora ukvarjati varnostni svet Združenih narodov. In Maroko povsem spoštuje resolucije Združenih narodov. In upamo, da bo pozitivni demokratični veter v arabskem svetu pozitivno vplival na vprašanje Zahodne Sahare. Poleg tega upamo, da bo predlog za avtonomijo naletel na pozitiven odziv. Kar se tiče kmetijskega sporazuma oziroma kmetijskih sporazumov. To bi bili sporazumi, ki so v interesu tako Evrope kot Maroka in upam, da bo parlament pospešil sporazum. Kar pa se tiče svobode tiska, Dejstvo je, da smo imeli pred kratkim o tem razpravo. In nova ustava in pa kar se tiče pravic in svoboščin, in pa svobode tiska, vse to je sedaj zapisano v ustavi. Tukaj je tudi pravica do dostopa do informacij. Vse to pomeni, da moramo vsi, vlade, politične stranke, parlament, ponovno razmisliti o tem vprašanju. Doseči moramo položaj, da bomo učinkovito lahko zagotavljali svobodo tiska. Upamo, da bo osnutek ustave. spodbudil legitimnost politike v Maroku. In pa, da bo ustvaril tudi vredostojnost političnih strank. Pravila, ki so določena v osnutku, bodo prepričala moroške državljane, da se bodo udeleževali volitev. Euh, Kajti maroški državljani se bodo zavedali, da jim bo njihov glas omogočil, da bodo izbrali vlado in da bodo izbrali politični program, ki se bo tudi izvajal. In da bodo vplivali tudi na sestavo vlade desetletja v Maroku smo bili v položaju, ko so državljani obračali hrbet politiki. In nizka udeležba na volitvah je nekaj, čemu smo bili priča. Februar. Donc, Uh, on espère euh, aussi que il... Vendar pa upamo in pripričani smo, da bo nova ustana spodbudila mlade, da se hitreje oziroma prej udeležijo volitev. من التعبير من خلال المظاهرات إلى التعبير من خلال المشاركة السياسية ديالو. La jeunesse marocaine doit maintenant. Marocaine mladina zdaj mora naprej, mora se premakniti in izraziti svoja mnenja, ne le preko demonstracij, temveč tudi z aktivno deležbo v političnem procesu. من أوروبا التي شكلت بالنسبة لنا في المغرب شريكا استراتيجيا سواء في مشروعنا التنموي أو الديمقراطي À la fin, je voudrais dire que... Euh, Poleg tega, pa naj na koncu povem, da kar zadeva Maroko, je Evropa vedno bila in ostaja strateški partner pri demokratičnem razvojnem procesu. Evropa je partner, s katerim smo sklenili dogovore v okviru sosedske politike. In zaradi katerega smo dobili napredni status. S tem pa bomo zdaj tudi dobili status partnerja oziroma partnerice za demokracijo v svetu Evrope. Upamo, da bomo res država, po kateri se bodo lahko države Južnega sredozemlja lahko zgledovale. Model mirnega, demokratičnega prehoda.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 tako, kot je. Želimo zagotoviti, da bo v osnutku ustave določeno tudi kako priti do demokratičnih sprememb, tudi s pomočjo delavnic in imeli bomo reformo več kot 20 zakonov. Še enkrat hvala lepa za pozornost in hvala za vašo podporo. Grazie, signor ministro, grazie ai mm, amici che ha... Hvala, gospod minister. Hvala našim prijateljem, ki so spregovorili danes pred nami in, in ki zastopajo različna mnenja in stališča v Maroku. Res nas je zanimala ta predstavitev, zanimala so nas eh, različna stališča, tudi zato, da bi našli skupne imenovalce za skupne rešitve v naslednjih mesecih. In želimo zagotoviti tudi to, da bo vaša država vodilna v arabskem svetu. In lahko ostanete na poti ustavne monarhije kot je zdaj zapisana v osnovku ustave. Želim vam srečno pot nazaj in čez nekaj dni mislim, da boste res lahko slavili korak naprej v smeri demokratične prenove. Hvala lepa še enkrat in upam, da se kmalo zopet vidimo. Merci, merci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 z delom našega odmora, petminutni odmor. Bene, allora cari colleghi, abbiamo. Dobro, spoštovane kolegice, spoštovani kolegi. Počakali smo nekaj minut, vendar pa nas čaka še veliko dela, tako da je prav, da začnemo čim prej z našim gostom, Nikolasom Westcottom, ki je, kot veste, direktor Evropske službe za zunanje delovanje za Afriko. Nazadnje je bil pri nas aprila, zdaj pa bomo imeli izmenjavo mnen, ki jo bo vodil gospod Deva, ki bo sopredsedoval temu sestanku in je tudi eden od članov odbora za razvoj. Naj izpostavim nekaj področji v skupnem interesu. Gospodeva, pozdravljeni. Torej, govorili bomo o razmerah v Demokratični republiki Kongo. Le nekaj mesecev je še do predsedniških volitev novembra in še ne ve se, ali bo Evropska unija poslala tja svojo opazovalno misijo ali ne. To je nekoliko sporno vprašanje v številnih pogledih. Tudi zaradi proračunskih vprašanj strošek je lahko precej visok in lahko se zgodi, da ne bomo imeli na voljo ustreznih sredstev. Potem pa bomo govorili še o razvoju dogodkov v Sudanu oziroma Južnem Sudanu. Eden od pomislekov se nanaša na človekoljubne pomoči v podru, v, na področju Abjeji, v regiji Abjeji. In kot veste, naj bi Republika Južni Sudan razglasila neodvisnost 9. julija letos. Obstaja pa kar nekaj sporov v zvezi z mejnimi vprašanji. Zanima pa me, če bi gospod Deva kaj dodal ali pa lahko dam besedo kar takoj gospodu Veskotu. Gospod Deva, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Vedno mi je veliko vesele, da sopredsedujem na sestankih skupaj z vami. Naj Le povem, da bo 9. julija rojen nov narod, nova država in potrebuje veliko naše podpore, ki bo državotvorna. In tudi sam sem bil eden od članov, ki je pripravil poročilo o državotvornosti. In takrat smo predlagali pot naprej. Združeni narodi so leta 2005 ustanovili nov odbor za državotvornost in kako naj se oblikuje nova država po konfliktnih razmerah. Južni Sudan je klasični primer priložnosti za Evropsko unijo, ko lahko pokaže, kaj lahko prinese tako imenovana mehka moč mladi državi in pri njenem uveljavljanju v svetu. To bo ne le testni benchmark, testna primerjava za Južni Sudan, ampak tudi preskus za Evropsko unijo po uveljavitvi Lizbonske pogodbe, da pokažemo, kaj smo sposobni narediti, kako lahko pomagamo Južnemu Sudanu, da doseže svoj potencial. Mislim, da je to za nas odlična priložnost in pokazati moramo ljudem Južnega Sudana, da so enakovredni partneri. Hvala. Grazie, Hvala lepa, gospodje vam za te pripombe. In zdaj dajemo besedo našemu gostu, gospodu Vestkotu. Hvala, gospod predsednik. Veseli me, da sem spet tukaj. Ja, bom poskusil povedati na kratko, znotraj desetih minut. Na kratko se bom dotaknil sedanjih razmer v Sudanu in v Demokratični republiki Kongo. Najprej pa nekaj več o Sudanu. Kot je rekel vaš sopredsedujoči, se bliža razglasitev neodvisnosti po referendumu januarja. Ta razglasitev neodvisnosti pa naj bi bila 9. julija. Tudi mi bomo imeli proslavo tega, zato da pokažemo, kako pomemben se nam zdi ta mirovni sporazum. Razmere pa so bolj krhke, kot bi lahko upali, zdaj, ko se približuje razglasitev neodvisnosti. V zadnjih nekaj tednih je prišlo do resnih konfliktov tako v Abjeju in nedavno tudi v Južnem Kordofanu. Obstajajo tudi tveganja in nevarnosti, da bo prišlo še do poslabšanja razmer. Začelo se je z blokado strani severnih organov, ki so preprečevale, da bi pošiljke hrane prihajale v Jubo, v Džubo, v Južnem Sudanu. In zaradi tega je prišlo do konfliktov, posledica katerih je bila, da, se, da so se sudanske vojaške sile pomaknile oziroma premaknile v pokrajino ABI e in kar okrog 100 tisoč beguncev je zapustilo regijo ABI e in kakšnih 60 tisoč jih je zapustilo južni Kordofan. Boji so se zdaj razširili tudi na južni Kordofan in zaradi tega obstaja precej napetosti. To je resna humanitarna situacija, tudi v Kaduglju, ki je glavno mesto Kodofana. Predsednik Tavo Mbeki, ki je glavni koordinator teh dogovorov in posebni predstavnik Združenih narodov, in tudi naša predstavnica so si močno prizadevali za reševanje teh konfliktov. Rezultat tega je sporazum, ki je bil včeraj podpisan v Addis Abebi med Severnim Sudanom, torej med Khartoumom in Južnim Sudanom. In to je sporazum o premirju in demilitarizaciji Abijeja. Etiopici so ponudili zagotovitev mirovnih sil, ki bi ohranjale mir. Sile na obeh stranih pa so se strinjale, da se, bosta, da se bodo umaknile. Sporazum še ni uresničen v praksi. Mi pa smo ponudili našo pomoč in podporo etiopicem, da bi prišlo čim prej do uresničevanja tega sporazuma, da bi prišlo do umiritve situacije in da bi se ljudje begunci lahko vrnili na svoje domove. Zahvaljujoč prizadevanjem Taban Bekija in ostalih kolegov je prišlo do razglasitve premirja v Južnem Kordofanu in tako Harun, governor in Abdulaziz, vodja SPNA torej sil v Južnem Kordofanu so se strinjali s premirjem, vseeno pa razmere ostajajo napete. Število bojev se je zmanjšalo, vendar pa zdaj potrebujemo ustrezne sporazume, podpis sporazumov in mislim, da bomo danes začeli stabilizacijo razmer. V obeh primerjih Moram reči, da je situacija boljša kot pred nekaj dnevi, ampak vseeno se moramo obadati s številnimi begunci, z ljudmi, ki so morali pobegniti od doma. Ne smemo pa vseeno pozabiti na razglasitev neodvisnosti 9. julija. Svet za zonanje zadeve je v svojih sklepih včeraj poudaril, da. Evropska unija preučuje dolgoročni celovit pristop, v katerem določamo tako izzive kot ukrepe, ki jih moramo kot Evropska unija izvesti, ki jih načrtujemo za izvajanje, zato da pride do konsolidacije razmer in da lahko zagotovimo podporo obema deloma Sudana, če lahko tako rečem. Za Južni Sudan nameravamo koordinirati delovanje donatoric z Norvežani, z ZDA, s Svetovno banko in upamo, da bomo uspešno razdelili človekoljubno pomoč. Načrtujemo skupne dejavnosti. Tu gre za državo, ki res začenja z nič. Veliko je treba narediti in zato smo se zavezali k temu celovitemu pristopu pri zagotavljanju podpore. Odprli bomo tudi delegacijo, takoj ko bodo za to ustvarjeni pogoji, ko bo prišlo do ratifikacije sporazumov in vodja delegacije bo imel sedež v Džubi. V celovit pristop smo vključili tudi podporo za Severni Sudan. Z našega vidika je ključnega pomena, da imamo dve državi, ki sta sposobni preživeti. Vsaka bo lahko preživela samo, če bo tudi druga uspešna še naprej jasno izpostavljamo to, to je naredil tudi komisar Peebles, da bomo ponovno začeli pogovore z vlado v Kartumu, takoj, ko bodo razrešena vprašanja povezana s celovitim mirovnim sporozumom ali CPA. Zagotovo pa mora priti do novega razvoja dogodkov v Darfurju. Darfur je še vedno ključnega pomena, še vedno prihaja do nasilja tam. Še nadaljnih 70 tisoč ljudi je zdaj razseljenih, samo v letošnjem letu. Še naprej podpiramo pogajanja, ki potekajo v Dohi, v okviru in pod okriljem katarske vlade. Zaradi tega je prišlo do podpisa sporazuma konec maja. To je zdaj podlaga za nadaljne delo, pa tudi uporniki se morajo vključiti. Zdaj je prišlo do zastoja, pogajanja se morajo nadaljevati na podlagi tega dokumenta, ki je bil podpisan konec maja. Pri velikih jezerih pa je na srečo situacija nekoliko manj krhka, nekoliko manj volatilna, čeprav je prišlo do vrste konfliktov. Vendar pa ohranjamo mir, čeprav v tej regiji obstaja kar nekaj oboroženih sil. Napredek je počasen pa vseeno opazen. Med Kigalijem in Kinshaso potekajo pogovori in obe vladi se zbližujeta. Naša takošnja prednostna naloga je, da podpiramo priprave za volitve, ki bodo 28. novembra letos kar 71 milijonov evrov naj bi zagotovili v podporo volilni komisiji. Pomagali bomo tudi pri logistiki, ki bo pripomogla k temu, da bodo volitve potekale gladko. Tudi raziskovalno misijo naj smo opravili, ki naj bi naslednji teden poročala o izvedljivosti opazovalne misije v Kongu. V Kinšasi smo imeli pogovore z volilno komisijo, ki naj bi bila neodvisna in v teh pogovorjih se je skazalo, da naj bi Evropska unija poslala svojo opazovalno misijo. Seveda pa so naša finančna sredstva omejena in vedno več podobnih misij je treba opraviti tudi zaradi nedavnih dogodkov v Severni Afriki, zato so naša sredstva omejena. In neke vrste misijo, vprašanje v kakšnem obsegu, naj bi izvedli, zato da bi pomagali ljudem v Kongu pri prehodu v demokratični sistem. To so druge demokratične volitve v Kongu in, so, in zato so ključnega pomena. Upamo, da bomo priča podobnemu napredku, kot smo ga videli v Nigeriji. V drugem krogu so bile volitve dobro opravljene in je to je pomagalo pri konsolidaciji razmer. Če ne, pa lahko vse razpade. Kar pomeni, da je veliko na kocki. Demokratično republiko Kongo sem obiskal dva tedna nazaj. Srečal sem se številnimi predstavniki ki pripravljajo volitve in predstavniki volilne komisije. In zagotovili so mi, da dobro upravljajo svoje delo v okoliščinah, v katerih so. Volilna zakonodaja je predmet pomislekov, čeprav jo je zdaj parlament sprejel v obliki, ki je bistveno boljša, kot je bila prvotno predlagana. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo zavrnenih v parlamentu in to je spodbudno. Torej, čeprav je program precej napet, situacija ni odlična in prepričan sem, da bo Kongo lahko izvedel volitve 28. novembra in mislim, da je razumno pričakovati, da bodo te volitve dobre vseeno pa moramo pripomoči k temu, da bodo uspešne. Program za pomoč in razvoj tej državi je bil uspešen, tega sem ponovno pregledal, ko sem bil tam. Upravljanje pa vseeno ostaja problem. Našli smo kar nekaj načinov, kako naj bi zagotovili pomoč za razvoj, ki bo pomagala ljudem in ki bo pripomogla k boljši prihodnosti in bo poskusila, pomagala rešiti tudi težave povezane s spolnim nasiljem. Dodatna prizadevanja pa so povezana tudi z, iz, z izboljšanjem upravljanja, z izboljšanjem odgovornosti in učinkovitosti upravnih struktur vlade v Kongu. In mislim, da se moramo na to sredotočati v prihodnje. Hvala, gospod predsednik. Če ima kdo kakšno vprašanje, izvolite. E, Hvala lepa, doktor Westkart. Dobro, ne začnemo z razpravo. Najprej gospod Danžan, podpredsednik pododbora za varnost in. Obrambo. Imate dve minute, izvolite. Ja, hvala lepa in hvala za predstavitev. V zvezi z Južnim Sudanom dovolite, da bolj konkretno vprašam nekaj o političnem vidiku. Skupna varnostna in obramna politika je vprašanje, ki, o katerem je govoril tudi svet, tudi v tem kontekstu, ki ste ga vi omenjali. Mi ne, ne bi bili samo oblažilec ki bi preprečeval konflikte med severno, severjem in jugom Sudana. Zanima me, ali menite, da je to sploh realno in zaželjeno, da mi tako delujemo. Vaši kolegi v Južnem Sudanu menijo, da naj bi to vključili tudi v evropske politike v zvezi z njimi. Kar pa zadeva Demokratično republiko Kongo, tam ste ocenili dve misiji, ki jih imamo tam, ena vojaška in ena policijska. In tudi večjo vlogo, ki bi jo lahko imeli pri podpori policije med volitvami. Ali menite, da je to realistično in zaželjeno? Hvala. Hvala lepa, gospod Anžan. Gospod Brand, tri minute hvala, gospod Westcott. In imam vprašanje v zvezi s Sudanom. Slišali smo, da naj bi prišlo do misije na področju skupne varnostne in obramne politike za regijo okrog Džube. Zanima me, kaj naj bi misija sploh tam počela na letališču zraven Džube kakšne naj bi bile naloge te misije. Glede Konga pa se pridružuje vprašanje gospoda Danžana, ali lahko poveste kaj več eh, podrobnosti o obeh misijah in kako bi še lahko povečali svojo prisotnost tam oziroma kaj lahko naredimo s tem. Kolikor vem, bo delegacija zaprta konec junija in ne vem, če je to dobro, če je to dobra rešitev. Zanima me, kako se boste spopadli tudi z regionalno dimenzijo. Hvala. Hvala, gospod Brantner. Zdaj pa gospod Watson, tri minute imate na voljo. Hvala, gospod predsednik. Ne bom potreboval treh minut. Želim samo zastaviti vprašanje in se opravičujem, da nisem bil tukaj na začetku vaše predstavitve. In sicer v zvezi s situacijo glede posebnega predstavnika Evropske unije za velika jezera. Ali je res, da bomo ukinili ta urad in če ja, me zanima, kakšne korake bomo izvedli za to, da zagotovimo ljudem v tej regiji, da nas to še zanima, da se ne umikamo. Hvala. Eh, Hvala, gospod Watson. Gospa Lösingen, izvolite. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa za ta uvod. Kar se tiče volitev v Kongu, me zanima, ali lahko poveste kaj več podrobnosti o načrtovanji podpori volitev. Govorili ste o misiji za opazovanje volitev. Sedaj pa bi rada izvedela kaj več o tem, na kakšen način bo komisija podpirala potek volitev, ali bo ta podpora finančna ali kakšna drugačna. Potem pa me še zanima nekaj v zvezi z misijami skupne zunanje varnosti politike in pa skupne, skupne obramne politike. Kakšne bodo te misije? Zanima me tudi, ali, bo ta, ali, bodo, ali bodo te podpore deležne vse politične stranke na enak način. Kar pa se tiče Sudana, tukaj je predvidena enota 7000 eh, oseb. Ali ste že kaj izvedeli o tem, ali so države članice že uh, obljubile, koliko enot bodo dale na razpolago in pa katere države so to. Zanima me, kakšne kontingente vojakov bodo dale države na razpolago. Zanima me tudi, kakšno konkretno nalogo bo imela misija. Ali gre tukaj za podporo eh, južno-sudanske eh, eh, države, policije in kje bodo te enote ali bodo nameščene v kakšni posebni regiji ali pa vzdolž načrtovane meje ali bodo morda v več regijah. Ali se ta misija načrtuje za Južni Sudan, kdaj, kje, kako? Ali se načrtuje tudi uporaba finančnih sredstev um, iz proračuna za zunanje delovanje? Hvala lepa za vaše odgovore. Grazie, onorevole. Hvala, gospa Ljuzin. Gospod Preda, izvolite. Hvala, gospod predsednik. In hvala gospodu Westcottu za njegovo predstavitev. Glede Konga se strinjam z vami, kako pomemben je volilni proces v tej državi. In podobno kot v Nigeriji je to bistvenega pomena. Tudi to je velika država in zato je stabilizacija demokracije v tej državi potrebna. Ta bo zahtevala volitve na visoki ravni, zato podpiram ta proces. Glede Sudana pa dovolite najprej eno pripombo. vsi smo bili veseli referenduma januarja, zdaj pa smo nekoliko razočarani, kajti vidimo, kaj se dogaja v regijah, kot je ABA in Južni Kordofan. To so hudi konflikti in to ne kaže dobro za razglasitev neodvisnosti 9. julija. V zvezi s tem naj izpostavim tudi formulacijo v sporočilu komisije, ki si želi soobstoj dveh držav sposobnih preživetja. To se sliši vse lepo in prav, ampak ne vem, če imamo sploh kakšno državo, ki ustreza temu opisu. Kaj šele dve? Zanima me, kako bo vse to delovalo v praksi po 9. juliju. Obstaja možnost za oborožen spopad in kaj se bo zgodilo v tem primeru? imam enako vprašanje v zvezi s Sudanom kot predhodni govorniki. Gospod Albašir namerava na Kitajsko in zanima me vaš komentar v zvezi s tem načrtovanjem obiskom. Hvala lepa. Gospa Sargentini, tri minute. Kind, Hvala, zelo ste prijazni, ampak ne bom rabila toliko časa. Imam eno vprašanje v zvezi s trgovino, z minerali iz Demokratične republike Kongo. Mislim, da potrebujemo nek sporozum, ki bo zagotovil transparentnost trgovine mineralov iz te države in okoliških držav. Zanima me vaše mnenje v zvezi s, z razmerami v vzhodnem Kongu, ko gre za trgovino s temi minerali ki financirajo uporniške skupine. In zanima me, ali naj bi Evropska unija to preučila in ali bomo dali podobno pobudo, kot je že bila podana. Hvala lepa. Gospod Zeller, izvolite. Äh, Hvala lepa. A, bil sem opazovalec volitev Evropskega parlamenta v Sudanu in sicer sem bil tam na začetku januarja. Doživel sem veliko euforijo ljudi in pa velika pričakovanja s pričo referenduma. Hkrati pa sem se pogovarjal tudi z oblastniki v Južnem Sudanu. In vse to je v meni vzbudilo strah, da bo pot v prihodnost težka. Sudan je tako kot eh, Čad in pa Somalija tako rekoč propadla država in obstaja tveganje, da bo Južni Sudan že začel svoje življenje kot propadla država. Tukaj imamo vodje milic in pa razne vodje a, skupin, ki med seboj tekmujajo. obstaja zelo malo infrastrukture v državi in v to infrastrukturo ohranjajo samo mednarodne skupine in pa združeni narodi. Zanima me, kakšne konkretne ukrepe eh, predvideva Evropska unija zato, da bi spremljali izgradno države v Južnem Sudanu. Zanima me, kakšni so bili stiki s Severnim Sudanom. Izključno Kitajci so tisti, ki so najpomembnejši gospodarski partner v Sodano. Zanima me, kakšno stališče ima Kitajska do izgradne države v Južnem Sodanu. In zanima me, ali se Evropska unija pogovarja sa Kitajsko v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa. Besedo ima gospod Kajzer, ki je vodila misijo za opazovanje volitev v Sudanu in Južnem Sudanu. Tri minute, izvolite. Euh. Hvala lepa, gospod predsednik. To je res veliko dušno od vas. Res je, pred nekaj tedni sem bila v Sudanu. Pozdravljam sporozum o regiji Abije gre za zelo umen, a zelo pomemben sporazum. Mislim, da bo omogočil konec spora in pokvala med ljudmi. Vseeno pa gre za omen sporazum, kajti gre le za ohranjanje miru in upravljanje v regiji Abjej. Politična komponenta, naj si bo za meje ali vprašanje, kaj pripada severu ali jugu ali možnosti reševanja drugih problemov, vse to ni vključeno, zato imam nekaj vprašanj. Po razglasitvi neodvisnosti Južnega Sudana in za enkrat lahko rečemo, da je regija Abjeji blokirala odločitve, ki jih je še treba sprejeti o nafti, o miru in tako naprej. Ampak ob enem menim, da so to vprašanja, ki bi jih morali rešiti. Upoštevati moramo tako sever kot tudi jug in poskusiti rešiti probleme na obeh straneh. Zanima me, ali obstaja kakšen unaprejšnji sporazum, naprimer na vojaški ravni ali kakorkoli že, ali bomo to vsaj mi upoštevali kot neke vrste prikaz dobre volje obeh strani in ali bomo zadevo tako tudi preučevali ali bomo od teh držav zahtevali več, da torej sprejmeta odločitev o dveh pomembnih temah ki še niso rešene. To je moje vprašanje, kajte če bomo stvari pustili takšne, kot so, potem sploh ne vem, ali lahko kako pritisnemo na nje. Z političnega vidika mislim, da je to zelo pomembno. Na tem območju bo izveden referendum, prav tako pa bodo potekale volitve. Enako velja za Južni Kordovan, ali je to del pogajanj ali bomo vse skupaj pustili pri miru. In še nekaj, ljudje so se spraševali, ali bi Južni Sudan lahko svoje življenje začel kot neuspela država. Od volitev leta 2010 svoj čas namenjam tako Evropskemu parlamentu kot tudi Južnemu Sudanu. Priča sem bila pravim čudežem z političnega, organizacijskega in upravnega vidika. Menili smo že, da je vse skupaj propadlo, na to pa je prišlo do preboja. Južni sudanci so zelo odločeni, da bi imeli svojo državo. Res je, probleme obstajajo, institucije ne obstajajo, imajo probleme, nimajo bolnišnic, nimajo cest, res je, obstaja varnost za korupcijo, ampak vse eno. Želim povedati, da po mojem mnenju ne bodo začeli kot neuspela država. Mislim, da ne bi smeli k temu pristopiti tako negativno že od samega začetka. Hvala lepa, gospa De Kaiser. Gospod Deva ima zadnji besedo. Thank you, Mr. Chairman. Um... Hvala lepa, gospod predsednik. Preden zastavim nekaj vprašanj Nikolasu, želim čestitati gospodu Watsonu, namreč Dobil je naziv kraljice, sedaj je sir, gospod predsednik. Nikolosu želim zastaviti vprašanje ali dve o volitvah v Kongu. Imeli smo skupno parlamentarno skupščino s Kongom pred nekaj meseci. Po zasedanju skupščine, smo šli v Brazavil v Kongu, srečali smo se s predsednikom Zazujem. Skrbel ga je pritok beguncev, namreč ljudje bežijo iz republike. Demokratične republike Kongo v Kongo Brazavil. Če se volitve ne bodo izšle tako, kot nekateri pričakujejo, potem se boji, da bi lahko to povzročilo težave v državi Kongo Brazavil. Ne vem, ali imate več informacije o tem, kako sedaj stoji ta situacija. Vem, da begunci iz. Province Kivu še vedno ostajajo tam. Zanima me, ali lahko begunci volijo, imajo možnosti do udeležbe na volitvah, ali se bo ponovilo tisto, kar smo videli v Bangladešu in tako naprej, ter v Pakistanu, naprimer, kjer so uporabili način s fotografijami ljudmi, zato da ni mogoče goljufati. Zanima me, kako bo to potekalo. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Ena od stvari, ki sem jih opazil, ko sem bil v obeh konkih, je, da nimajo čest. Imajo pa izjemno razvit sistem rek za promet, nič pa še nismo slišali o rečnem prometu. To je najlažji način, da jim pomagamo pri razvoju, namreč reke bi lahko izkoristili kot primarno omrežje za promet in prevoz. Zanima me, ali kdo v vašem v uradu ali v direktoratu to preučuje. Še nekaj. Ali boste odgovorili sedaj ali želite, da povzamem? Prav, pa najprej odgovorite na vprašanje. Uh, Hvala lepa. Nekaj vprašanj bom združil, začel pa bom s Sudanom zastavili ste vprašanja o varnosti. Zagotovili bomo podporo varnostnemu sektorju, prav gotovo. Kar zadeva razdelitev odgovornosti za pomoč za Južni Sudan, lahko povem, da bo varnostni sektor vodila Amerika, torej ZDA. Vsekakor pa bodo z veseljem sprejeli tudi sodelovanje drugih donatorjev in prispevke. In Evropska unija ima na določenih področjih strokovno znanje, ki ga bomo z veseljem dali na razpolago vladi Južnega Sudana, če bo to ustrezno. Govorimo o celotnem nizu ukrepov na področju skupne varnostne in obrambne politike. Delijo se na tri področja. Svet meni, da bi morali postopati progresivno. To je tudi naše mnenje. Prva stvar je, da zagotovimo specifično varnost za letališče. Letališče Čuba ali letališče v Čubi je precej preprosto. Težko bodo sprejeli vse vodje držav in vlad 9. julija, zato bodo odgovorni tudi za zračni nadzor 9. julija in težave bodo velike. Zračni prevoz bo še posebej pomemben, kaj ti gre za kontinentalno državo in drugi načini prevoza so precej omejeni. Varnost zračnega prevoza je zelo pomembna, če želimo zagotoviti redne letalske linije, kaj te letalske družbe ne bodo letele tja, kjer varnosti ni. Tukaj imamo zelo veliko strokovnega znanja, Evropa je izkušena na tem področju in. Zato smo seveda pripravljeni zagotoviti pomoč na tem področju kot civilni del skupne varnostne in obramne politike v svežnju varnosti in podpore. Poleg tega lahko seveda zagotovimo tudi pomoč na drugih področjih, naprimer na področju reg in tretjič zagotovimo lahko tudi varnost na mejah. Pomembna je meja med severom in jugom. Zagotoviti želimo logično, tako imenovano mehko mejo. To je meja, ki jo lahko ljudje prosto prestopajo, ampak gre za mejo v smislu zbiranja davko in tako naprej. V regiji Abijeji je zelo pomembno, da obema stranema pomagamo, kako je mogoče vzpostaviti to mehko mejo. Tudi tukaj imamo strokovno znanje in tudi tukaj bi lahko zagotovili civilno dimenzijo skupne varnostne in obramne politike. Razpravljamo z državami članicami, obravnavajo se predlogi, to niso trdni načrti, o tem še nismo govorili. Z oblastmi v Severnem ali Južnem Sudanu seveda moramo najprej govoriti z njimi, vsekakor pa obstajajo določene možnosti, ki bi jih lahko vključili v svežen podpore, ki jo zagotavljamo Južnemu Sudanu. Gospod Preda, dejali ste, da smo zavezani k temu, da bi vzpostavili dve stabilni in uspešni državi. Realnost je, da zaenkrat imamo samo eno neuspešno državo. Sudan v zadnjih 20 letih ali še več, prav gotovo ni mogoče šteti med uspešne države. Ljudje v tej državi so se zato odločili poskusiti rešitev z dvema državama. Nobenega jamstva ni, da bo to uspešno, ampak prepričani smo in o tem smo obvestili tudi obe zadevne strani, namreč, da bosta ti dve državi uspešni le, če bosta obe uspešni in sposobni preživeti. Če ena država ne uspe, potem ne bo uspelo niti drugi. Zato je v interesu obeh, da se poskrbi, da je soseda uspešna. To je bistvo našega celovitega pristopa, namreč, da bi zagotovili podporo obema za to, da dobimo ustrezen rezultat. Strinjam se, da Južni Sudan še ni neuspešna država, pravzaprav sploh še ni država, zato ne more biti neuspešna država. V Južnem Sudanu se pojavljajo tako tveganja kot tudi prednosti. SPLN je tisti, tisto vezivo, ki vse skupaj drži skupaj. Ima organizacije v državi in strukture, ki jih vlada sama nima. To je prednost, ampak to je prednost le, če bomo lahko vse skupaj preoblikovali v civilno državo, ne pa državo, ki bo podvržena eni stranki. Od tukaj bomo začeli, proces pa bo prav gotovo zelo dolg. Trenutno velik delež proračuna v Južnem Sudanu teče v SPLA. Donatori pa pomagajo vladi v smislu izobraževanja in tako naprej. Vse lepo in prav, ampak vse skupaj se bo moralo v nekem času spremeniti. Čim hitreje lahko zadevo spremenimo, tem hitreje bo država lahko začela vzpostavljati svoje institucije in socialne strukture. Zato se prizadevamo in ta celovit pristop naj bi k vsemu skupaj pripomogel. Postavili ste tudi vprašanje v zvezi z regijo Abjeji. Sporazum, ki je bil včeraj podpisan na, do neke mere, vzpostavlja spet status quo, ki je veljal pred okupacijo oboroženih sil Severnega Sudana. To samodejno ne pomeni, da smo kaj bliže rešitvi odprtih vprašanj v zvezi z mejami v tej regiji. Do neke mere je vse skupaj še bolj zahtevno. Naše mnenje je bilo, da bi lahko nadaljevali z referendumom, ampak če so polovico ljudi iz regije Avije pregnali, potem nima smisla sploh referenduma tam izvajati. Zato moramo najti način, da bi razmere ponovno vrnili v stabilno stanje. Sile tam so do neke mere na treh ravneh. Tri ravni mednarodnih sil so vključene tam. Imamo UNAMID, ki ima svojo vlogo. Mandat je dobro definiran, čeprav ga je treba obnoviti in preučiti moramo, kaj se bo zgodilo po neodvisnosti Sever ima svoje mnenje, svoje združenih narodov pa bo sprejel svoje mnenje. Drugič, vzpostavili bomo novo silo, ki bo sestavljena iz etiopskih sil, ampak bo pod poveljstvom Združenih narodov in zagotavljali bodo mir v regiji Abijeji. Ključni dejavnik tukaj je, da sta se tako severni kot južni del strinjala, da bodo etiopici tam in samo etiopici bodo zagotavljali mir. Vse skupaj pa bo imelo mandat Združenih narodov, zato da bo pristojnost ustrezno urejena in da bodo prav tako ostali neutralni. In tretjič, imamo tudi varnostno podporo v različnih oblikah. Pomagamo vladi Južnega Sudana pri tem, da izvaja reformo varnostnega sektorja in pripravi ustrezno vojsko na mesto SPLA in tako naprej. Sudan in uloga Kitajske. Mislim, da bo na proslavi neodvisnosti Kitajska prisotna v Južnem Sudanu. Nimajo tako velikih naložb kot v Severnem Sudanu, seveda pa so zelo zainteresiran partner. Želimo, da bi še naprej govorili z njimi o razmerah v Sudanu. Stabilnost Sudana je za njih prav tako pomembna kot za nas. Predsednika Baširja so povabili na obisk Evropska unija ima zelo jasno politiko v zvezi s tem. Politika je, da vsaka država, ki jo gospod Bašir obišče, če so pogodbenice rimske pogodbe, potem to državo pozivamo, da ga prime, aretira, zato da mu lahko sodijo na mednarodnem kazenskem sodišču. To je stališče Evropske unije in Evropska unija bo ostala pri tem kar zadeva Demokratično republiko Kongo. Evropska unija že ima dve operaciji v okviru skupne varnostne in obramske politike. Ti dve operaciji še naprej delujeta, bili sta precej uspešni in sta še naprej uspešni. Sedaj pa preučujemo možnosti sinergij med tema dvema operacijama. Govorimo z vodji Eupolja in Euseka, to sta ti dve operaciji, kako bi lahko bolje sodelovali ni naš predlog, da bi ju združili, ampak vsekakor je to ena od možnosti, ki bi jo lahko preučili. Opravili so zelo dobro delo, čeprav moramo upoštevati, da gre za dolgotrajno delo. Tukaj uspeh ne bo prišel čez noč, vsekakor pa sem prepričan, da bomo uspešni. Moj predlog je, da nadaljujemo z izvajanjem obeh operacij tudi v prihodnosti. Vprašali ste, kakšna je vloga posebnega predstavnika za velika jezera. Z veseljem vam bom vse skupaj nekoliko razsvetljiv, kaj tem. Mislim, da so se pojavljale nejasnosti. V gospodu Rolandu van de Giru smo imeli zelo sposobnega človeka, ki je nalogo upravljal do januarja. Bil je tako uspešen, da je takrat postal vodja delegacije v Južni Afriki. Od takrat je mesto začasno prazno. To je bilo istočasno kot moj predlog, zato mislim, da bi morali preučiti možnost, ali imenujemo novega posebnega predstavnika, ali to mesto ukinemo mu damo dodatne naloge ali pa zagotovimo kakšno mešanico obeh možnosti, namreč da bi v okviru Evropske službe za zunanje delovanje zagotovili morebitna dodatna sredstva in nekomu naložili nalogo, da dela tudi to. Pri pregledu teh možnosti smo upoštevali dejstvo, da se razmere spremenjajo tako v Kongu kot tudi v Evropski uniji. V Demokratični republiki Kongo so razmere manj problematične kot pred desetimi leti, ko je bil vzpostavljen urad posebnega predstavnika Evropske unije. Takrat je tam divjala državljanska vojna. To kaže, da so ljudje, ki tam delajo, upravili dobro delo. Regija je sedaj v miru, Kigali in Kinshasa sta podpisali mirovni sporozum in razmere so mirnejše, ampak še vedno zelo krhke. Napredek je torej bil dosežen. Drugič, V okviru Evropske unije imamo sedaj Evropsko službo za zonanje delovanje, ki takrat še ni obstajala. Prej smo kot Evropska unija, če smo želeli zagotoviti podoben vtis in vpliv, morali imenovati posebnega predstavnika, ki je lahko imel potem sredstva in deloval na politični ravni. To sedaj več ne velja. Imamo visoko predstavnico in Evropsko službo za zonanje delovanje in to pomeni, da lahko postopamo drugače. Vsekakor pa v svojem pregledu upoštevamo tudi to, da določeni vidiki dela segajo preko meja in vključujejo regionalno razsežnost. Trenutno pripravljam niz predlogov za države članice, kako bi lahko združili delo, ki ga je upravljal posebni predstavnik in naloge Evropske službe za zunanje delovanje, ki jo naši ljudje tam trenutno opravljajo. To bo pomenilo, da se določene pristojnosti prenesejo, namesto da bi imeli novega posebnega predstavnika v okviru SVOP, bomo imenovali koordinatorja v okviru Evropske službe za zonanje delovanje, ki bo zagotovil, da bo dovolj pozornosti namenjene regionalnim vidikom. Zagotovili bomo tudi, da bo ena ekipa, eno moštvo ljudi delalo na vprašanjih v zvezi s to regijo. Trenutno imamo dve ekipi, ena v okviru Evropske službe za zunanje delovanje in druga v okviru posebnega predstavnika. Namen je, da bi vse skupaj združili, ampak vsekakor ohranili isto pozornost, isto, isto stopnjo pozornosti, naprimer, da bomo še vedno spremljali nezakonito trgovino z minerali, ukrepanje proti spolnemu nasilju, še posebej v vzhodnem Kongu in tako naprej. Ostati moramo pozorni, zato da bomo lahko še naprej delali na tem področju. To so moje predlogi, mislim, da jih bom lahko kmalo predstavil. Kar zadeva tako imenovane konfliktne minerale, zavedamo se, da obstaja zakon Dodd-Frank, to je možnost, ki ga lahko upoštevamo. Poznamo tudi proces Kimberly, ki velja za diamante, tudi ta je bil uspešen, ampak ta uspeh bomo težko ponovili v primeru drugih mineralov. Zavedamo se, da če želimo biti učinkoviti, potem moramo pripraviti mehanizem, ki bi konec koncev lahko bil kontraproduktiven. Videli bomo, kaj se bo zgodilo v zakonodaji ZDA, ampak jasno je, da glede na to, da so meje tako porozne, in to se je izkazalo v razpravi v ZDA, namreč meje so zelo porozne in če nimamo takšnega trga, kot velja za diamante, potem je težko ugotoviti karkoli oziroma zagotoviti karkoli učinkovitega Ne vemo še, kako bomo postopali, ampak zaenkrat dobrega načina še nimamo. Seveda želimo zagotoviti oziroma ustaviti nezakonito trgovanje s konfliktnimi minerali, ki potem financira oboraževalno tekmo. Naša dolgoročna naloga, naš dolgoročni cilj je, da bi vzpostavili pravno državo v Demokratični republiki Kongo. Če nam uspe tja priti relativno hitro, potem bo to prav gotovo dober rezultat. Kar zadeva volilni proces, zagotavljamo podporo za varnost na volitvah, zagotovljamo 2 milijona evrov za to, da bo varnost na ustrezni ravni. Naše upanje je, da tako, ko bomo zagotovili mirno okolje za izvedbo volitev, da se bomo tako izognili beg tokom beguncev in da ne bo prišlo do tega, kar je skrbelo predsednika. Konga Brazavil. Kinshasa je še posebej nemirno področje, ampak če lahko poskrbimo, da bodo volitve potekale relativno mirno in da bo volilna komisija pri tem imela dovolj podpore, potem sem zmerno optimističen in mislim, da se lahko izognemo slabemu rezultatu. Rečni transport je prav gotovo logični način nadaljevanje. Pogovoril se bom s svojimi kolegi. Mislim, da je to predvideno. Ta projekt že preučujemo. Trenutno preučujemo projekt, ureden približno 40 milijonov evrov, zato da bi okrepili rečni promet, ampak zaenkrat še ni projekt zaključen. Hvala lepa, to je vse. Letanok torej, aveva chiesto gospod Tanak je zaprosil za besedo, ampak potem, ko sem že dal besedo gospodu Vesku. Hvala lepa, tukaj sem zelo zanimiv, je kar zdaj v krvave diamante. V britanskem tisku smo slišali, da so diamanti iz Zimbabveja, ki so bili začasno dovoljeni v Kongo, Sedaj so se pojavljali v Katarju in tako v Evropi. Ne vem, ali to poznate. Dve vprašanje imam. Ali menite, da bi Sudan lahko bil zatočišče za Gaddafija, da bi se tam skril svojim pajdašem Baširjem? Je mogoče, da bi se Gaddafi torej zatekel tja. Drugo vprašanje pa zadeva Južni Sudan 9. julija, 18 dni po razglasitvi neodvisnosti. Povedali so mi, da bodo priznali Somaliland to je Republika Somaliland, kot suvereno državo. Zanima me, ali ste že slišali kaj več o tem in kaj se bo zgodilo, če bi oni priznali Somaliland. Ali bodo potem tudi druge države Afriške unije temu sledile in če bo dovolj držav Afriške unije to storilo, ali bo Evropska unija sledila potem in ali bodo sledile tudi druge države. Hvala. Si, eh, Hvala lepa, gospod Tanok. Gospod Veskrt, izvolite. Uh, Zelo na hitro da odgovori na vsa vaša vprašanja. V Južnji Afriki sem pred kratkim razpravljal o procesu Kimberley. Obstavljajo določene govorice. V Kinshasi govorijo o procesu Kimberley. Ne želim vnaprej govoriti, kakšno rešitev bodo našli. Drugič, mislim, da sam ne, nisem na mestu, da bi špekuliral, kam se bo zatekal gospod Gaddafi. In tretjič, kar zadeva priznanje Somalilanda, tudi sam sem slišal poročila, da bo Južni Sudan priznal to državo. Mislim, da moramo počakati do 9. julija. Presenečen bi bil, če bi to bila prednostna naloga za vlado Južnega Sudana, kaj tiče kaj še več drugih nalog trenutno. sodelujemo z upravo v Somalilandu. V Evropski uniji imamo tam več projektov. Tudi komisar sam se zanima za to. Ampak integriteta države Somalije ni nekaj, kar bi v bližnji prihodnosti želeli preučiti znova. Če bo Afriška unija spremenila svoje mnenje, potem bomo seveda o tem spregovorili tudi mi, zaenkrat pa o tem še ni znako. Hvala. Hvala lepa, gospod Westcott. Sam sem vas uvedel, mislim, da lahko sklene gospod Deva. Izvolite. Brief. Vem, da so poslanci tukaj, da bodo glasovali za to, da bom, bom kratek. Ampak gospod Westcott je spregovoril pred obema odboroma o enem zelo najpomembnejših odnosov za Evropsko unijo. Obe državi sta državi AKP in obe državi sta zelo bogati z nafto, plinom in drugimi minerali, ki so ključnega pomena za naš gospodarski razvoj. Zato je partnerstvo tako s Sudanom, kot tudi Južnim Sudanom ter Demokratično republiko Kongo ter Kongom Brazavil, ključnega pomena za naš gospodarski uspeh in predstavljajo tudi medsebojno odvisnost med Evropsko unijo in temi državami. To je zelo pomembno. Prav tako imamo možnost, kako sem že povedal, da v praksi naredimo tisto, o čemer smo govorili, namreč ta parlament in komisija ter celotna Evropska unija smo uradno naznanili, da spodbujamo državotvornost in nacionalne države ter da smo dobri partnerji na zunanjem področju in na področju razvoja. Sedaj je priložnost za nas, da pokažemo, kaj lahko storimo v tem smislu. Nekaj zanimivih vprašanj smo slišali. Tvorano pa bom zapustil z vprašanjem v mislih, kako bomo aretirali gospoda Baširja in kako si bo, lahko, kako si bo on lahko delil oder z gospodom Ashtonovo, če bo tudi on prisoten na tem odru, ko bodo slovesno razglasili neodvisnost. Zanimivo bo to videti, razen če bo mogoče kako zagotoviti, da visoka predstavnica ne bo na isti fotografiji kot nekdo, ki je bil obsojen ali je obtožen na mednarodnem kazenskem sodišču. To bo zelo zanimivo videti. Hvala. Bene, grazie, grazie a tutti, grazie al dottor Escott e a tutti gli intervenuti tra pochi minuti. Hvala lepa, gospod Escott, hvala lepa vsem, ki ste govorili. Čez nekaj minut bomo začeli z glasovanjem in sicer o točkah, ki jih najdete na dnevnem redu.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 prosim, da pripravite svoje glasovalne kartice in da jih ustavite v odprtinice. Preden bomo začeli z našim delom, bi, bi uh, radi v vašem imenu čestitali kolegici Avtala, ki je postala ministrica za razvoj v njeni državi to je zadnja priložnost, da se udeleži eh, dela Evropskega parlamenta in da glasuje v našem odboru. V imenu vseh se vam zahvaljujem za vaše udejstvovanje v tem odboru. Mislim, da smo z vami odlično sodelovali. Bili ste tudi predsednica odbora za človekove pravice in sicer v okviru eh, odbora za zonanje zadeve. Hvala lepa za delo, ki smo ga opravili skupaj in hvala lepa za to, kako ste vi upravljali svoje delo. Dobro. Sedaj pa bomo začeli s glasovanjem. Najprej bomo obravnavali poročilo. oziroma poročilo Lasla Tukeša. In sicer za učinkovitejše evropsko odzivanje na nesreče vloga civilne zaščite in humanitarne pomoči. Hvala lepa za besedo. Prosila bi za glasovanje po delih v zvezi s predlogom spremem besede, kajti prvi del izuzema besede, kot je naprimer eh, instrument stabilnosti in drugi del se nanaša na misije AKP. Mislim, da bi bilo bolje, če bi to obravnavali ločeno. Do sedaj to ni bilo mogoče, ker je bilo to v enem odstavku. Prvi del in torej, Instrumenta stabilnosti tukaj ne moremo obravnavati v prvem odstavku, kajti to pravno ni upravičeno. Mislim, da bi glasovanje po delih bilo uh, rešitev in tako bi poslanci dobili možnost, da uh, lo, uh, glasujejo ločeno v obih delih. Hvala lepa. Mm, vidim, da nihče nima nič proti temu predlogu poročevalke. Tako da bomo sedaj glasi, začeli z glasovanjem s to prilagoditvijo predlogo spremembe 7. Začnimo. Točka 2. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Točka 3. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Točka 4. Za? Preverjamo točko 3, če želite. Dobro. Glasujemo o točki 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Trideset proti enaindvajset za, tudi sam sem bil proti. Zavrnjeno. Točka 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 5. Za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 6. Ta točka je bila umaknjena. 7. Glasovanje po delih. Prvi del. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Proti? Zdržani. Zavrnjeno. Osem. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Devet. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Deset. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Enajst. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. 12 za, proti, stržani, zavrnjeno. 13, to je za, proti, stržani, sprejeto. 14 za, proti, stržani, to pa ni bilo posebno jasno. Mislim, da je bilo zavrnjeno, ampak eh, elektronsko preverimo. Glasujemo. Potem pa bomo dodali dve manjkajoči glasovanji. Torej, konec glasovanja. 23 za, 32 proti, zavrnjeno. 15 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, zdržani, sprejeto. 17, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Številka 1, kdo je za, proti, zdržani. Zdržani. Zavrneno. Sedaj bomo elektronsko glasovali o osnutku mnenja. Kot celoti glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto za veliko večino. Skupaj z mojim glasom 53 glasov za in 2 proti nobenega vzdržanega glasu. Čestitke poročevalcu gospodu Tökesu. Uredba Evropskega parlamenta. Finančna pravila, ki veljajo za letni proračun Unije. 14 eh, je bil maknen, 15 za. Proti? Vzdržanje zavrneno. 16. Želite, želite preveriti številko 15? 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 17, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 18, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 19, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 20, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, zdržani, sprejeto. 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani, zavrneno. 23 za, proti, vzdržani, sprejeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrneno. 25 za, proti, vzdržani, zavrneno. 26 za, proti, vzdržani, zavrneno. 26 za proti zdržani zavrnjeno. 27 za proti zdržani zavrnjeno. 28 za proti zdržani zavrnjeno. 5 za proti zdržani sprejeto. 29 za proti zdržani sprejeto. 30 za proti zdržani sprejeto proti, vzdržani sprejeto. 31 za, proti, vzdržani sprejeto. Enaintrideset je bil sprejet, torej prehajamo kot dvaintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Triintrideset, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štiriintrideset. Imamo ustni predlog spremembe poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeta. Sedem. Ne. Nadaljujemo za osem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeta. 36 za, proti, vzdržani, zavrneno. 37 za. Želite preveriti? 36. Dobro, preverimo 36. Nekateri ste bili videti zmedeni. Morda izgubljamo čas, ampak včasih je bolje preveriti. Torej, glasujemo o 36. Glasujemo konec glasovanja. 27 za in 27 proti prav tako. Zavrnjeno. Posvetovanje. Videti je, da je glas predsednika veljaven, torej zadeva je zavrnjena, kater rezultat je bil izenačen. Ampak to smo preverili, torej 37 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 9. Za ustni predlogom spremembe, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. 10. Za ustnim predlogom spremembe proračunavca, za, proti, zdržani, sprejeto. 38 in 39, ki sta identična, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Preverjamo 38 in 39, glasujemo. Konec glasovanja. Nadaljujemo za 12. Kdo je za? Proti? Zdržani? Ni bilo jasno. Torej, to bomo elektronsko preverili. 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Povsem jasno. 47 za, 7 proti. Sprejeto. Povsem jasno. 13. Kdo je za? Proti vzdržani. Zavrnjeno. Številka 1. Za. Proti vzdržani. Sprejeto. To, uh... Eh, Elektroniko, aperta la finale, aperta la votazione. Elektronsko glasujemo o osnutku tega eh, mnenja. Glasujemo. Nekateri kolegi ste položili glasovalne kartice, ampak niste pritisnili gumba. Ljudje, eh, nekateri med vami niste glasovali. Dobro, bomo začeli od začetka. Še enkrat, glasujemo. Znova glasujemo o končnem osnutku mnenja. Samo dva nista oddala glasu. Konec glasovanja. 50 proti 1 in 5 vzdržanih. Jasna večina je za poročilo in čestitke poročevalki. Arriva le leggi, prego. par lösung. Pred naslednjim glasovanjem bi rada povedala, da postopamo proti pravilam, kar se tiče resolucije o parlamentarni kontroli SZVP-ja in SVOP-a. Zato uh, bomo proti vsem odstavkom. Lahko bi naštila celoten seznam nedemokratičnih uh, dejanj ampak tega sedaj ne bom naštevala. Protestiram proti takšnim postopkom in želim, da se ta moja pripomba unese o zapisnik odbora. Hvala še gospod Kazini. Hvala za rejno perplexita. Hvala za besedo. Dovolite, da tudi jaz rečem, da sem zmeden. Kot predsednik AFK lahko rečem, da je to resolucija, ki ima opravka z medparlamentarnimi odnosi, kjer ima pristojnosti AFKO. Rekli so mi tudi, da je zdaj to stvar, s katerim se bo ukvarjalo polsko predsedstvo, ampak ne vem, zdaj ali to spada pod medparlamentarne odnose. Mislim, da morate vi kot predsedujoči to oceniti. Zdaj pa še gospod Brok. Strinjam se z gospodom Kazinjem. Parlamentarne odbore se morajo obravnavati tudi v AFKO, kajti mi se ukvarjamo tudi z zunanjo varnostno politiko. To je pristojnost tega odbora. In zato lahko ta odbor poda svoje stališče o tem poročilu tukaj ne prihaja do nikakršnega nasprotja. Mislim tudi, da smo to temo do sedaj obravnavali v tem odboru. Hvala, gospod Brok. Gospod Van Orden. Hvala, gospod predsednik. Nekoliko sem presenečen nad tem pospešenim postopkom, s katerim je to prišlo pred ta odbor. In mislim, da bodo tako menili tudi drugi kolegi. Uh, upam, da ne bodo želeli tako postopati tudi pri drugih eh, dokumentih. Mislim, da nismo dobili priložnosti za to, da bi podali predloge sprememb. In kar nekaj stvari ni pravih. Tukaj govorimo o vlogi parlamenta pri natančnem preučevanju SZVP in SVP. Ampak če si pogledamo Lizbonsko pogodbo, je vloga parlamenta v tem, da se treba posvetovati s parlamentom in ga obvestiti taka je vloga parlamenta pri SZVP in SVOP. Nima vloge podrobnega preučevanja. Mislim, da tukaj poskušamo narediti velik preskok, kar zadeva naše naloge in naloge tega odbora in naloge parlamenta. Mislim, da to presega tisto, kar je zapisano v pogodbi. Um. Še gospod Dav. Gospod predsednik. No, cenim, da je ta proces zdaj nekoliko nenavaden. To je dejstvo. Dejstvo pa je tudi, da pogajanja med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti potekajo in pomembno je, da mi kot odbor in kot parlament se odzovemo na nedavni sestanek Kozak in da pripravimo parlament na polsko predsedovanje in njihove, njihova prizadevanja, da naj bi začeli z izvajanjem obveznosti parlamenta. In če, če se lahko navežem na gospoda Van Ordena, mislim, da ima parlament obsežne proračunske moči oziroma pooblastila, kar zadeva misije SZVP in SVOP. Nespametno bi bilo od nas, če bi to zanemarili. O tem je že tekla razprava danes dopovdne. Dobil sem tis, da ta predlog oziroma osnutek zahteva precejšen konsens mnen v tem odboru. In mislim, da zdaj temu ne moremo nasprotovati. Hvala. Bene, le vostre eh, opinioni so tudi. Dobro, hvala lepa mislim, da so evropski državljani razumni in celoti razumejo, kakšne so običajne prakse in hvala, da razumete, da gre tukaj za ne, neobičajno prakso, ker gre za kratke roke. Program dejavnosti polskega predsedstva bo predstavljeno na plenarnem zasedanju julija, zato smo želeli pospešiti postopek in zato smo podali kratek rok za vlaganje predlogov sprememb. To je torej razlog. Razumem pa pomisleke nekaterih kolegov, ki pravijo, da to ni običajni postopek. In seveda v idealnem primeru tega ne bi tako počeli. Običajno bi stvari tekle drugače in imeli bi čas za to, da bi se pogovorili o predlogih sprememb, da bi dali razumne roke za vložitev predlogov in da bi upoštevali vse pomisleke, vsa vprašanja in pripombe. To je, bila, to je bil postopek usili, če lahko tako rečem pospešeni postopek, zato da lahko zdaj glasujemo o programu aktivnosti polskega predsedstva. Predlagam, da kar glasujemo in da glasujemo v svežnju o posameznih oziroma o odstavkih. Se pravi, glasujemo v svežnju, kdo je za, proti, zdržani sprejeta. Elektronsko glasujemo o predlogu resolucije kot celoti. Glasujemo. Še nekaj kolegov, ki je ustavilo svoje kartice, še ni glasovalo. Konec glasovanja. 45 za, z mojim glasom, 3 proti in trije vzdržani glasovi. Čestitke poročevalcu, resolucija je sprijeta. Hvala za vaše prizadevanja, hvala za trud in zaključujem današnji sestanek. Hvala. Yeah, no, uh, no, everything, the timing was fine. Yeah, good. We gave people more time yeah, yeah. to speak and that's uh,